so naši diplomati v sodelovanju z izvrstnimi tajvanskimi diplomati, tudi tistimi, ki so prisotni v Bruslju, opravili izvrstno delo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Diaz de Mera. Razprava je s tem končana. Jutri bomo o tem poročilu tudi glasovali. Aj. Naslednja točka na dnevnem redu. enominutni govori. Skladno s členom 150, najprej gospod Teixeira. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Odbor za trgovino trenutno obravnava predlagan sporazum o bananah. Na plenarnem zasedanju bomo tudi morali kmalo izreči svoje mnenje o tem, kakšne carinske obveznosti treba praviti, če uvažamo banane iz Južne Amerike. Sam prihajam iz Madeire in tako naše območje kot še osem drugih regij zahteva, da se ta sporazum ne podpiše. Predvsem zahtevamo, da morajo tudi pri teh bananah spoštovati ustrezne fitosanitarne standarde, da morajo delovcem zagotoviti enake delovne pogoje kot pri nas. Ne smete pozabiti, kakšna škoda se s tem počne. Dobro bi bilo, če bi kdo bi tako pošteni našim delavcem rekel, najdite si drugo delo, kajti če bomo podpisali ta sporazum, bodo delavci v Evropi, ki se ukvarjajo z bananami, morali poiskati novo delo. Mislim, da bi morali ljudem pomagati. Hvala. Madam. Hvala lepa, gospod Blinkevič, jute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Evropi se število oseb, katerih edini vir prihodka je pokojnina, znatno povečuje. Ljudje, ki so resnično trdno oddelali celo življenje, ki so vzgajali otroke in plačevali davke državi za to, da bi imeli dostojno življenje tudi v pokoju, so trenutno razočarani. Kriza se je pojavila in eh, številni upokojenci so izgubili pokojnino. V Litvi so sicer za pokojnine namenili nekaj sredstva, ampak vseeno se je celostno gledano pokojnina znižala. Zato pred, nekateri predlagajo, da se poviša starost, v kateri lahko osebe nastopijo življenje v pokoju. Mislim, da bi morali upoštevati tudi to, da se ženske nahajajo v zelo občutljivem položaju. Pogosto delajo samo za začasen delovni čas, niže so plačane, skrbeti morajo za otroke in starejše, tako da pozivam svetni komisijo, da najdeta druge rešite. Hvala. Hvala lepa, gospa Husmenova. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Danes, 10. novembra, v Bolgariji obeležujemo dve obletnici. Padec berlinskega zidu in padec komunističnega režima v Bolgariji. Isti dan je tudi dan, ko praznujemo svobodo govora v Bolgariji. To ni na ključje, vseeno pa bi morali. O vsem skupaj bolj razmisliti. Spomniti se moramo na totalitaristični režim, na terorizem, ki je v usponu. Obstajajo mehanizmi, ki nam omogočajo, da se borimo proti terorizmu, ne da bi istočasno kršili človekove pravice in svobodo medijev. Liberalni odgovor je da. Vendar le če bomo združili regionalne in nacionalne mreže ter jih povezali v eno evropsko mrežo. Hvala. Gospod Romeva Iroeda je naslednji. Na zadnjem plenarnem zasedanju sem že povedal, da se bo zgodilo to, kar se je dejansko zgodilo. V Zahodni Sahari je prišlo do smrti 19 oseb, več kot 145 oseb je izginilo. Vendar kaj počne Evropska unija? Pravi samo, da se morajo politične strani pomiriti in umiriti, da se ne moremo mi umešavati, ker nimamo tam svojih predstavnikov. Ampak gospa Ešton, gospa Jimenez, gospod Kušner, situacija je jasna. Ukrepati moramo in odločno moramo obsoditi dejanje maroške vlade. To je tisto, kar moramo storiti, predvsem pa je treba Maroku odozeti privilegije, ki smo jim jih ponudili in odpraviti trgovinske tokove. Hvala. Hvala lepa, gospod Migalski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo vesel sem, da je komisarka še vedno z nami. Kaj ti to vprašanje je gotovo tudi v njenem interesu. Verjetno ste to že prej slišali, ampak sploh ni šala. Z 5. na 6. november je Oleg Kašin, novinar komersanta, bil pretepen pred svojim domom v Moskvi. Zagotovo ste za to slišali, gospa komisarka. Gospodu so zlomili nogo, s polomljenimi prsti so ga odpeljali potem v bolnišnico. Ta napad ni bil prvi te vrste gre za napade, ki se kar vrstijo na vzhodni meji. Polski strokovnjaki za Rusijo pravijo, da je v zadnjih desetih letih umrlo 300 oseb na ozemlju Ruske federacije. Tu je res skrb zbujajoče, kajti svoboda izražanja in državljanske svoboščine so za nas v Evropski uniji zelo pomembne. Tako da, ko se pogovarjate z ruskimi prijatelji, prosim, poudarite vsakeč, ko imate priložnost, da se to vrstne stvari ne smajo dogajati, kajti to preprečuje naš dialog. Hvala. Hvala lepa, gospod Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi vas opozoril na situacijo v zahodni Zahari. Na tisoče državljanov je zaprtih pred centrih v katerih so prisiljeni živeti, tam demonstrirajo in protestirajo. Policija in vojska iz Maroka sta odreagirali nasilno, skušali so zapreti te centre. Ogromno ljudi je izginilo, veliko jih je tudi umrlo. državljani iz Evropske unije niso mogli potovati na področje Zahodne Sahare, kjer bi lahko izrazili svojo, svoje nasprotovanje in svojo ogorčenost nad temi dogodki, kajti iz Maroka so jih izgnali. Mislim, da so ti dogodki resnično sramotni in glede na to, da smo tiho, tiho pristajamo na to, kar se tam dogaja. Zato se mi zdi, da Evropska unija nikakor ne bi smela biti tiho, ampak ta dejanja obsoditi. Hvala. Hvala lepa, gospod Borgecijo. Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi vas samo opozoril, predvsem predsednika Evropskega parlamenta, na sodbo, ki je bila sprejeta pred nekaj dnevi. Tudi nas to zadeva, predvsem komisarko, ki je pristojna za to področje. Namreč ta sodba se nanaša na direktivo Evropske komisije. Gre za zelo pomembno direktivo in sicer na temo terorizem. Mislim, da ko gre za varovanje državljanov, bi morali poskrbeti, da se državljanom zagotavlja varnost in da istočasno lahko uveljavljajo svoje pravice, tudi pravico do tega, da zaprosijo za azil in za status begunca. Evropsko sodišče je sprejelo to sodbo, ki sem jo omenil in če bomo to dopustili, potem bo preveč teroristov lahko uživalo pravice, ki jim spoh ne pripadajo. To pa bi lahko sejalo smrt v Evropi. Tako da pozivam komisijo da spremeni direktivo na tak način, da se bomo izognili kakršnemu koli ekstenzivnemu, preobširnemu, nedostojnemu tolmačenju direktive, ki je namenjena prav boju proti terorizmu. Hvala lepa, gospa Sinclair. Hvala lepa, gospod predsedovči. Prejšnji mesec v Strasburu smo glasovali za dvig evropskega proračuna. To vključuje tudi 2 milijona za šampanjec, na katerega smo že navajeni. In zdelo se mi je, da ne bi smeli tega počenjati v časi gospodarske krize. Danes pa so v mojem volinem okraju West Midlands se uprli študenti. Šli so na ulice Londona in moram pozdraviti to dejanje teh ljudi, kajti ljudje so bili prizadeti zaradi krize. In eh, mislim, da se bodo potrojile šolnine na univerzah, prav tako je vedno van mest in infrastruktura je pod vedno večjim pritiskom. Jutrišnji talent je pomemben, zanašamo se na njih, pa jih ne podpiramo, ti bodo najbolj utrpeli. Gospod predsedujoči, naj končam z opozorilom. Vaša aroganca bo vodila do veliko protestov na ulicah proti socialnim projektom, ki so spodleteli. Uživajte v šampancu, gospod in gospodje. Gospa Basescu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 8. novembra je potekal vrh o Donavi v Bukarešti. 14 držav članic strat, Donavske strategije je poslalo svoje delegacije. Tudi Moldavija, ki je s tem dobila priložnost, da se še nekoliko približa Evropski uniji. To srečanje je potekalo v pravem trenutku, kajti ob koncu letošnjega leta bomo sprejeli ustanovne dokumente za to strategijo. Strategijo pa bomo začeli izvajati leta 2011. Najbolj pomemben dosežek pa je, da se je Evropska komisija zauzela k temu, da bo podprla konkretni načrt in zato zagotovila tudi 95 milijard evrov. Dodatna finančna sredstva pa bi lahko prejeli tudi strani Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj. Romunija je vedno podpirala to, da se izvajajo pobude, s katerimi se bo Moldavija pridružila približila Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Muniz Marija. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu španskih socialistov bi želela izjaviti, da nas zelo skrbi izbruh nasilja v Zahodni Sahari v Maroku. Človekove pravice moramo zaščititi, obžalujemo mrtve na obeh straneh, položaj je kaotičen, upamo, da bo prišlo do preiskave, da bo Maroko to izvedel in zahtevamo več preglednosti. Strateški pomen Maroka zahteva od Evropske unije to, da se pridružimo mednarodnim prizadevanjem, da bi vzpostavili dialog. Veliko držav članic to spodbuja, Španija tudi in glede na težo dogodkov, pa moramo razvijati dialog in pozdravljamo tudi nadaljne kroge pogajen. Ta spor, gospe in gospodje, se odvija že več kot 30 let, moramo pa ga kar se da hitro končati, zadovoljivo za obe strani v okviru ZN. Z obema stranema se je potrebno pogovarjati. z legitimnimi organi na obeh stranih. Proszę. Gospod Žobro, prosim. Pani przewodniczący, szanowni państwo. Par... Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospode. Borim se za človekove državljanske pravice, zato sem bil osupal, ko sem slišal, da smo na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasburu spodleteli in nam ni uspelo spregovoriti o lokalnih volitvah v Ukrajini. Nismo jih obsodili, čeprav smo dobili verodostojne podatke o tem, da je bila opozicija onemogočena, da so onemogočili novinare in da so to počele vladne stranke v Ukrajini. Odločitev smo preložili. Odločitev Evropskega parlamenta namreč. In to me skrbi, Presenečen sem, ko slišim, tako pozitivne ocene ukrajinskih lokalnih volitev. To so izrekli poslanci, pa tudi Lady Ashton. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kukan. Děkuji, pane predsedo. Sem rád, že Evropská komisija. Hvala lepa gospod predsedujoči. Vesel sem, da je Evropska komisija včeraj v strategiji za 2010 in 2011 potrdila, da je širita najboljša strategija za Zahodni Balkan. Prav tako je potrdila, da bo izvajala svoje prizadevanja za podporo državam na tem področju. Rad bi pozdravil nekatere korake, kot je odprava vizomov za večino državljanov v regiji. Rad bi izpostavil napredek Črne Gore, ki ima sedaj status države kandidatke. Rad bi izpostavil napredek v pogajanjih Srbijo. Kljub temu pa še vedno ostajajo izzivi, kot je dialog med Srbijo in Kosovom, ki je predpogoj za stabilnost v regiji in napredek pri pogajanjih o imenu Makedonije, ki se, Makedonija, ki se vleče že kar nekaj let. Potrebujemo nov pristop, novo vizijo tudi za Bosno in Hercegovino. Prav tako pa moramo začeti tudi odpravo, postopek odprave viz za Kosovo. Pri vsem tem potrebujemo jasno vizijo, jasno strategijo, ki bo dovoljevala, da bo ta regija se približila Evropski uniji. To je v njihovem in našem interesu. Hvala lepa, gospod Kukan. Sedaj pa gospod Milano, prosim. Grazie. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Maroko je več let prepovedoval kakršnokoli vojno Zahodno Saharo. Celo zanikajo je, danes pa zanika, da bi prišlo do kakršnih koli konfliktov in zanika tudi možnost Zahodne Sahare, da postane neodvisna. Kdorkoli je priča trenutnim grozodejstvom, je takoj ubit. Kolega Majer je želel obiskati Zahodno Saharo, pa so mu to prepovedali. Evropa ne pošilja niti niti enega samega signala, niti strani komisije, niti kjerkoli drugot. Evropa ostaja tiho. Združeni narodi v zadnjih 30 letih niso bili uspešni, tudi danes niso. Zanima me, kaj bo storila gospa Ashton, ali bo porabila zunanjo politiko. Mislim, da bi morali kot Evropski parlament zahtevati, da se prekinejo kakršnikoli dvostranski trgovinski sporazum in da se ne sprejme ribiški sporazum z Moroko. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nedavno smo izpostavili določene zelo pomembne elemente, ki so povezani z inovativnostjo. Čas je, da te ukrepe tudi podpremo. To so ukrepi, ki bodo Evropski uniji omogočili, da doseže tisto, kar je zapisano v strategiji komisije. Partnerstva za inovacije so seveda pomembna, vendar v naslednjem programskem načrtu ne bi smeli spustiti regij. Na lokalni, regionalni, nacionalni in čeznacionalni ravni bi morali začeti izvajati programe. Pogovoriti se moramo tudi o različnih možnostih ki bodo na voljo v naslednjem programskem okviru. O teh možnostih bi se morale pogovarjati tudi regije. Opredeliti je treba prednosti iz vsake posamezne regije in povdariti njihove adute. Tako da prosim regije, da bolj sodelujejo v teh partnerstvih, tako da bo programski načrt ustrezal tudi njim. Hvala. Zdaj pa gospa Köstinger, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vrhu Seulu. Tam bo še prav posebno pomembna ena tema. Gre za izvoz surovin iz Kitajske. 95 odstotkov izvoza iz Kitajske pri nekaterih izredno redkih izvoznih proizvodih prihaja iz Kitajske. To je velika težava, da evropska mala in srednja velika podjetja lahko tako postanejo ogrožena. Poznani smo po tehnološkem razvoju v EU in tukaj ne smemo sprejemati tega, da bomo nazadovali. Pozivam, da se ZDA, Japonsko, pri vrhu G20 izrečejo proti poljubnemu ravnanju Kitajske. Hitro moramo najti rešitev. Hvala lepa. Oh, Sedaj pa gospod Tikao. Populacija v Uniji. Hvala lepa. Prebivalstvo v EU se stara in delež aktivnega prebivalstva pada. Gospodarska kriza pa je tudi privedla do tega, da je brezposobnost deset odstotna. EU mora sprejeti ukrepe za vzdržnost pokojninskega sistema. Ponuditi moramo rešitve, da bodo upokojenci lahko dostojanstveno živeli z minimalnimi pokojninami, ki bodo dostojanstvene. Zvišuje se starost prebivalstva, vendar pa moramo najti še druge rešitve. Tisti, ki želijo ostati na trgu dela, lahko prispevajo družbi, ne da bi se upokojili zaradi gospodarske krize in selitve gospodarstva izven Evropske unije se zmanjšuje število delovnih mest. Kvalificirani delavci ne morejo plačevati niti obvezujočega dela. V pokojninski sistem, če bomo zviševali starost ob upokojitvi, se bo zviševala brezposobnost mladih. Temu se moramo izogniti. Gospod Mikolašek, prosim. Děkuji, děkuji pěkně, pane Hvala lepa. Gospod predsedojoči, označevanje živil je vprašanje, ki je pomembno za državljane Evropske unije. Ima pa dobre novice. Od 25. do 27. oktobra državljane na Slovaškem ni zanimalo samo ni zanimala samo prva obravnava poročila Zomer, študenti Univerze v Nitri, živilske industrije, mediji in javnost so se vključili v razpravo. Organizirali smo delavnice, mladi so dejavno sodelovali pri razpravah. in celo nemška kolegica Renate Zomer, poročevalka, je bila navzoča in je dejavno sodelovala tudi s tremi slovaškimi poslanci, ki so bili tam. To kaže, koliko lahko poslanci storijo na področju neposredne demokracije. Ne smemo samo govoriti o naši nezmožnosti reševanja težav v Evropski uniji. Hvala lepa Evropskemu parlamentu in pisarni Evropskega parlamenta v Bratislavi. Hvala lepa, gospod Kelly. Naj opozorim na primer Štani še enkrat. Kot veste, bi jo naj usmrtili s kamenjanjem Julija zaradi prešustva. Resolucija v parlamentu in mednarodni pritisk pa je povzročil, da so odložili to kazen, ne pa jo preklicali. In sedaj bi jo naj obesili zaradi domnevnega umora, spet zaradi mednarodnega pritiska. Mi smo zelo veliko podpisali pod peticijo in različnih pritiskov z različnih delov sveta, predvsem pritiska Sarkozija, ki je osebno posredoval, so tudi to odložili kot da se to ni zgodilo 3. novembra. Vendar pa še vedno želijo nadaljevati s to kaznjo in v končni fazi usmrtiti. Tako da pozivam še enkrat, da moramo pritisniti na Iran, da bi jo izpustili in da se veda ne moramo podpirati in moramo obsoditi usmrtitve, ki jih podpira država v Iranu. Hvala lepa, gospod Kelly kjer je bil naš zadnji govornik pri enominutnih govorih. Sedaj pa kar na naslednjo točko na našem dnevnem redu. To je poročilo Tomasa Mana, gre za demografske izzive in medgeneracije.